faremo una piccola. Torej, malo bomo spremenili eh, vrstni red glasovanj, tako da bo do kolegi, ki eh, sodelujo tudi v drugem odboru, lahko sodelovali pri glasovanjih drugod. Ker pa še nimamo glasovalnega seznama za korono, bomo sedaj eh, začeli s eh, točko 10 sprememba uredbe glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo. To je poročilo eh, ki ga bomo obravnavali zelo na hitro, gre predvsem za finančne težave, s katerimi se soočajo nekatere države članice. Uh, Eh, pred kratkim smo um, sporočili, da če obstaja sporazum s svetom, torej to, kar bomo glasovali danes eh, v našem odboru za kmetijstvo, to je eh, dokončno zakonodajno uh, poročilo. Torej, šli bomo potem na glasovanje na plenarnem zasedanju na osnovi sporazuma, ki smo ga že dosegli s svetom. Ni potrebno dodajati nič, to želim povdariti. Večkrat smo razpravljali z direktorjem eh, generalnega direktorata Agri, direktorico Arino, ki je uh, In uspelo je rešiti vsa odprta vprašanja, nekatere države so imele določene skrbi, tako da nam ni treba naprej zavlačevati in zapravljati čas, temveč lahko gremo takoj na seznam glasovanja. Seznam glasovanja. Ni potrebno elektronsko glasovati, lahko zelo hitro eh, postopamo. Hvala tudi kolegom, ki so umaknili eh, predloge sprememb tako, da bomo lahko sprejeli odločitev sočasno s svetom in novo besedilo bo zelo hitro sprejeto. Se strinjate, torej glasujemo v sklopu, v bloku. Ne potrebujete kartice, torej glasujemo v bloku, v sklopu. E, eh, sp o spremembah, ki smo se jih. E, dogovorili s svetom, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Dobro. Hvala vsem kolegom. Sedaj pa sledi. Torej, moramo pa glasovati tudi o zakonodajnem predlogu, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži, sprejeto to je bilo samo iz formalnih razlogov. Hvala. Sedaj pa lahko nadaljujemo z poročilom Karona, da bodo Kabija in drugi lahko nadaljevali z drugim. To je 12. točka dnevnega reda, kako preprečiti nastajanje živilskih odpadkov strategije za učinkovitost živilsko verigo. Salvatore Corona je poročevalec. Glasovali, glasujemo o zelo pomembnem poročilu gre za eh, živilske odpadke in za strategije za učinkovitejško živilsko verigo v EU. 88 predlogov sprememb je bilo vloženih in eh, poročevalec je pripravil šest eh, kompromisnih predlogov. Eh, Eh, tu je predstavnik tudi odbora IMKO, eh, ki je pripravil eh, mnenje. O štirih poglavjih bomo glasovali. Takoj bom vam dal besedo. Kolega Enju, Enju, 12 poglavij je pokritih s poročilom. Torej, odbor INVI je šele včeraj glasoval o mnenju, In danes smo vam razdelili glasovalni seznam. Preden eh, dobi besedo gospod Karona, gospod Enju. Gospod predsednik, tehnično težavo imam. Eh, tako eh, glasno slišim eh, vaš glas, da ne morem slišati tolmača v svojih slušalkah. Tako da me zanima, ali imajo druge tudi podobno težavo. No, takoj bomo tehnike prosili, da to popravijo. Eh, ampak začeli bomo gospod Karona, prosim. No, jo, solo per... Eh, ne. Uh, želim se samo zahvaliti vsem kolegom, predvsem kolegu Avija, kajti zelo hitro je uspelo temu odboru uh, zaključiti poročilo, ki je izredno velikega pomena, kajti Eh, tudi javnost eh, temu posveča veliko pozornost. Gre za vprašanje, ki smo ga dolgo podcenjevali in z glasovanjem danes v tem odboru in potem v, na plenarnem zasedanju mislim, da odpiramo zelo pomembno fazo in zato se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so prispevali k oblikovanju tega poročila. Hvala, kolega Karona. Sedaj pa potrebujete kartico za glasovanje. Upam, da ste jo vsi prinesli sabo. In uh, začenjamo torej z glasovanjem. Torej, uh, predlog spremembe ena. Elektronsko glasovanje. No, no, kapito. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe.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 Glasujemo o, o uvodni izjavi dve, be, Bekali, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava tri, Donta, začetek glasovanja. Konec, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto štiri, uvodna izjava štiri. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava pet. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava E, amenma 7. Konec glasovanja. Sprejeto. 8. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 10. Začetek glasovanja. To je uvodna izjava F. Konec glasovanja. Sprejeto. Začetek glasovanja o uvodni izjavi 11. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 12. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 in 13 sta identična. Gremo na 14. Uvodna izjava 14. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja sprejeto. 15. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. 16. Začetek glasovanja. Uvodna izjava 16. Konec glasovanja. 17 torej prejšnje je sprejeto 17. <clears throat> Začetek glasovanja ste vsi glasovali o 17, konec glasovanja sprejeto. 18 nedeljčeva, začetek glasovanja, konec glasovanja, 18 sprejeto. Sedaj glasujemo o 19, Edward Gular, začetek glasovanja konec glasovanja o 19 sprejeto. Sedaj pa o amanmaju o predlogu spremembe 20. Začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. 21. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 21. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa sledi glasovanje o predlogu spremembe 22 McGinnis. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj o mnenju eh, odbora IMKO 5, začetek glasovanja, z, konec glasovanja, IMKO 5, mislim, da je to sprejeto, da sprejeto. Mm, sledi eh, glasovanje o predlogu spremembe 23, začetek glasovanja, konec glasovanja sprejeto. 24, začetek glasovanja, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 25, začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. 26. Začetek glasovanja o predlogu spremembe. 26. Sprejeto. 27. Glasujte, prosim, McGuinness. Sprejeto. 28. Bekali. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 koraca bild. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Res zabrnjeno. 30. Dan ta. Odpiram glasovanje. 30.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 začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. 33 Nikolisku. Chiusa la votazione su 33. Pro... Konec glasovanja sprejeto. 34. Mislim, da je to sprejeto. Da. Sedaj pa glasujemo o in kot re Petri. Začetek glasovanja. Predlog spremembe in kot tri. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi kompromisni predlog 1. Začetek glasovanja o kompromisnem predlogu 1. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa sledi glasovanje o predlogu spremembe 39 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 40 začetek glasovanja. Rolanda Spaksas. Konec glasovanja. Sprejeto. 41. Luča Nikolisku. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi 42, kjer imamo glasovanje po delih. Prvi del, začete glasovanja, predloga spremembe 42, prvi del, konec glasovanja. Mislim, da je to zavrnjeno. Da, zavrnjeno. Drugi del, amandmaja 42, eh, torej glasujemo o drugem delu. To pa je sprejeto z veliko večino. Drugi del je torej sprejet. 43, koraca bild. Ne, ne, ne, ne, ne ni treba glasovati o 43. Nadaljujemo z glasovanjem o predlogu spremembe 45. Se opravičujem. 45. Začetek glasovanja 45. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46. Odpiram glasovanje ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto. 47 manar, začete glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro. Ne, dobro je to, kar ravno prebiram tu privatno pred sabo neko sporočilo, pravi predsednik. 48. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 48. Konec glasovanja. Sprejeto. 49. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? sprejeta. Tuno. Apriamo la votazione sul 51 McGuinness. Votazione aperta. 50 McGuinness, začete glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 52, začetek glasovanja. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 52, konec glasovanja. Sprejeto. 53. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Glasujemo o kompromisnem predlogu 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi glasovanje o 61. Dobro, sprejeto. 62. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 62. Konec glasovanja. Sprejeto. Zelo dobro. 63 Nikolesku, začetek glasovanja. Konec glasovanja o 63. Tudi to je sprejeto. 64. Glasovanje o prilogu spremembe 64. Konec glasovanja, mislim, da je to zavrnjeno, da. 65, začetek glasovanja o 65. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejeto. Da, sprejeto. 66. Rabela. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 3, ki vključuje tudi imko. Torej, kompromisni predlog 3, konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o amandmaju odbora imko 15. Konec glasovanja. Sprejeto. Adesso passiamo al compromesso 4. Votazione aperta sul compromesso 4. Compromissni predlog 4. Compromesso 4. Konec glasovanja sprejeto. 76 rabela, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto, kompromisni predlog 5, začetek glasovanja sprejeto. Sprejeto. Kompromisni predlog 5 je sprejet in kot 12. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 6. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 paksas začete glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa glasujemo. Eh, torej sedaj se spremeni vrstni red glasovanja in ko ena. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. <clears throat> In ko štiri. Začetek glasovanja. Konec glasovanja in ko štiri. l'autre socialiste. Uh, eh, vorrei precisare cosa stiamo. Želim malo povedati, o čem glasujemo. Torej, odbor IMKO ni sprejel našega vrstnega reda glasovanja, kakršnega najdete v glasovalnem seznamu. Zato glasujemo, torej bodite pozorni na številke. Torej glasujemo samo o tem, kar je sprejel Imko danes do povdan. Zelo počasi bom prebral številke. Torej bolje je, da ne gledate na list, na, na glasovalni seznam, ki je bil danes do povdan spremenjen. Torej glasovali smo o Imko 1 in Imko 4 in sedaj odpiram glasovanje. odpiram glasovanje o IMKO 8. IMKO 8. Začetek glasovanja. IMKO 8. Torej, pazite na številke. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi IMKO 10. IMKO 10. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Sledi imko 13. 13. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi imko 17. 17. Imko 17. Začetek glasovanja. ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto. In zadnji predlog spremembe odbora IMKO, IMKO 18. IMKO 18 začete glasovanja. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Dobro in Adesso passiamo. Sedaj pa sledi glasovanje o predlogih sprememb odbora za okolje. Torej, o predlogi sprememb odbora za okolje so na vrsti naslednji. Začeli bomo z NV4. Začete glasovanja. Konec glasovanja. NV4 to je sprejeto. NV5 začete glasovanja. Konec glasovanja NV5 sprejeto. NV20 začete glasovanja. Chiusa la votazione, respinto zavrnjeno. NV32, NV32, glasujte, prosim. Konec glasovanja o NV32, sprejeto. NV 33 začeti glasovanje o INBI 33. INBI 33 ste vsi glasovali. Konec INBI, mislim, da je to zavrnjeno. Da. 50, INBI 50, začeti glasovanje. Konec glasovanja o INBI 50 sprejeta. In vi sedeminpetdeset. In vi sedeminpetdeset glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. In vi sedemdeset. Začeti glasovanja o NV 70 konec glasovanja sprejeto. NB 88. Konec glasovanja o NB 88. Sprejeto. NB 91 in potem smo končali glasovanja o predlogih sprememb iz odbora za okolje. 91. Glasujte, prosim konec glasovanja in bi 91 tudi ta predlog spremembe je sprejet. Dobro, sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije, tako kot smo jo sedaj spremenili. Začetek glasovanja o tako spremenjeni resoluciji oziroma osnutku resolucije. Konec glasovanja. To je sprejeto direi che abbiamo s tim smo končali glasovanje o tem poročilu in čestitamo gospodu Karoni in kolegi, ki morajo eh, oditi v drug odbor eh, na glasovanje, to lahko sedaj storijo. storijo. Bene, adesso torniamo indietro al punto numero Sedaj pa se vrnemo na točko 11. Dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva, struktura in posledice. Poročevalec je podpredsednik tega odbora Jose Bovi. Gre za sprejetje osnutka poročila. 229 predlogov sprememb je bilo uloženih in tri je kompromisni predlogi so bili izglasovani. Gospod kolega Bovi, beseda je vaša, hvala tudi predstavnikom odbora, ki so eh, tu prisotni. Gospod eh, Bovi. De deklaracijo, ma pa relancer deba, je kroj, ko na isje travaje, je... Ne želim eh, podajati nobenih posebnih izjav. Veliko trdega dela smo vložili v ta dosje. Poskušali smo tudi, pripraviti tudi tri kompromisne predloge, kar je dober znak. Seveda bi bilo bolje, če bi nam uspelo doseči več kompromisnih predlogov, ampak glede na to, da je v odboru toliko različnih mnen, smo poskušali tudi v predlogi sprememb upoštevati to raznolikost. Predlagam, da se glasuje v interesu kmetov. Naš namen namreč je, da zagotovimo, da ni treba kmetom opuščati kmetij zaradi tega, ker eh, so, eh, so eh, obratna sredstva tako draga. To je bilo vse. Hvala. Hvala. Torej bomo začeli z glasovanjem. Poskusili bomo to storiti čim hitreje, moramo pa biti pozorni, kajti veliko je glasovan. Um, 89 McGuinness, začeti glasovanja o 89 McGuinness. Koniec glasovanja. Sprejeto. 90 Danilis, 90, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. 92 Lion in drugi, začetek glasovanja 92. Chiuso. 92. Konec glasovanja sprejeto. 93. Dichiaro aperta la votazione. 93. Začetek glasovanja Lion in drugi. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 93. Approvato. 93. Sprejeto. 94. Začetek glasovanja. 94 za uh, konec glasovanja sprejeto. 95. Glasujte, prosim. Kjuso 95. Konec glasovanja 95. Sprejeto. 96. Nikolson. Začetek glasovanja o 96. konec glasovanja. Danilis. Konec glasovanja. Sprejeto 97. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno bi rekel. 98 v dveh delih. Prvi del začetek glasovanja, konec glasovanja. Prvi del 98 me gine sprejeto, drugi del 98 začetek glasovanja, drugi del, drugi del, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 99. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Vidi, kdo je zavrnjeno. 100. Začetek glasovanja. 100 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101. Glasujte, prosim. 101 ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 109. Naslednja stran. 109. Si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 110. Začetek glasovanja o predlogu spremembe 110. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog ena. Glasujte o kompromisnem predlogu ena. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Sedaj pa 117. 117. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 118 delanš, začetek glasovanja 118. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. 119. ste vsi glasovali o 119. Konec glasovanja, sprejeto. 120. Glasujte. Ste vsi glasovali? Dobro, sprejeto. 121. Danilis. Začetek glasovanja ste vsi glasovali? 121 sprejeto. 122 Lionel in drugi začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 122 sprejeto. 123. Ne, oprostite. 126. 126 začeti glasovanja ena, dva, šest, konec glasovanja. Zavrnjeno. 127, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. Sí. No, no, no. 130. Sí. 130. Jäger eh, de 130. Začetek glasovanja Jegle in drugi. Jegle in des. Konec glasovanja. Sprejeto. 131. Konec glasovanja o 131. Sprejeto. 132. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto triintrideset začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjeno. 134 dan ta. Začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. 135. Glasujte, prosim. Votazione chiusa, 135 approvato. 135 eh, sprejeto. 137. Aperta la votazione. 137. Votazione chiusa su 137. 137. Jegel Spreda. 138 McGuinness, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. Sto štirideset, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Adesso andiamo al 142, la via 142. 142 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 143 Köstinger glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 144. 45 glasujemo. Ste vsi glasovali 145 Gladfelder zavrnjeno. Glasujemo o 146 Fontana. Glasujemo. Konec glasovanja 146. Zavrnjeno. 147 glasujemo. 147 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 148. Des in drugi. Glasujemo. 148 ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 149. Dante. Glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. Approvato. Dante. Sprejeto. Dante. 150 Nikolisku. Glasujemo. 150 ste vsi glasovali. Konec glasovanja 150 zavrnjeno. Mi je žal za gospoda Nikoliskuja. 151 glasujemo, jegel. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 152 glasujemo o predlogu spremembe 152. Konec glasovanja. Velika večina za oziroma proti temu predlogu, zavrnjeno 153. Ste vsi glasovali? Glattenfelder, zavrnjeno. 154. Glasujemo o predlogu spremembe 154. Ste vsi glasovali Lionel in drugi? Zavrnjeno. <clears throat> 155, Delange, 155, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sledi glasovanje o 157, Glattenfelder, 157, konec glasovanja o 157, zavrnjeno. Danta 158, začetek glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja. 158 Danta. Zabrnjeno. Torej, res je treba preveriti včasih, včasih tudi povem na, na robe. 159. Glasujemo. Konec glasovanja. 159 sprejeta, 160, 160, 162 začetek glasovanja, konec glasovanja, 162 zavrnjeno. <clears throat> Kompromisni predlog 2. Glasujemo o kompromisnem predlogu 2 konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj nadaljujemo z, na naslednji strani 175. 175 delanž in drugi. Glasujemo. 175. Konec glasovanja sprejeto. Z e, majhno večino 177 glasujemo. Konec glasovanja. 177 sprejeto. Sto oseminsedemdeset. Konec glasovanja o predlogu spremembe 178 in ta predlog je bil sprejet 179, 178 sprejeta, 179 jegel glasujemo. 179 sprejeto. 180. Glasujemo. 180. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 181. Rans Garcia in drugi. 181. Konec glasovanja. Provato 182 Nicholson. Sprejeta. 182 Nicholson. 182 glasujemo. Konec glasovanja. <clears throat> Zavrnjeno. 183. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. 188 glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 188 zavrnjeno. 189. Začetek glasovanja Danelis. Glasujemo. Konec glasovanja 189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 Kompromisni predlog 3. Glasujemo. E Kompromiso 3. Kompromisni predlog 3 je sprejet. E Spet gremo na naslednjo stran 207. Nikolesku. 207. Glasujemo.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 glasujemo 209, konec glasovanja. Velika večina za našo podpredsednico Polson. 211, Brita, 211, ste vsi glasovali? 211 zavrnjeno, nadaljujemo. 212, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 214. Začetek glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja o predlogu spremembe 214. Sprejeto. 216. Glasujemo o 216 konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi to je zavrnjeno. 217 Schmidt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 219. 219. Glasujemo. McGuinness, želite besedo? Prosim, Marjan. Um, Zanima me točno, o čem glasujemo. Kaj eh, v tem trenutku glasujemo? 219 glasujemo. Hvala glasujemo o predlogu spremembe 219 stojanov in drugi. Konec glasovanja, rekel bi, da je to zavrnjeno. Mhm. Zavrnjeno. Luling 220. 220. Predlog spremembe poslanke Luling. 220 ste vsi glasovali, konec glasovanja menim, da je zavrnjeno, da zavrnjeno 221, Rans Garcia in drugi. Glasujemo o 221. To pa je sprejeto. In sedaj 222, Rubik, 222, Rubik. Sprejeto. 200. 23 Brita, začetek glasovanja o 223. predlogu spremembe, konec glasovanja. Sprejeto 224 Delanš, 224 Delanš, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 225, začetek glasovanja. 225 Reimers, sprejeto. 226, glasujemo. 226, konec glasovanja. Sprejeto. 227 Rubiks, 200 Sidimin Weisep, Konec glasovanja. Sprejeto. 228. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 229. Začetek glasovanja. Fontana. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Osem. Aleš, osem. Ste vsi glasovali konec glasovanja o uvodni izjavi 8 sprejeto. Uvodna izjava 9 Köstinger sprejeto deset, glasujemo. Ste vsi glasovali? Uvodna izjava deset, konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava enajst. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. 12, Lionel in drugi. Konec glasovanja. Riku bi, da je to sprejeto, da. Considerando 13. Uvodna izjava 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Uvodna izjava 13. To je sprejeto 14. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Uvodna izjava 15. Sprejeto. 16. Glasujemo. Sprejeto. 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 glasujemo. Vodna izjava. 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 19. Glasujemo 19. Konec glasovanja sprejeto. 20. Uvodna izjava 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bil Predlog spremembe 22.23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Riko bi zavrnjeno. Mhm, zavrnjeno. 25. Glasujemo. Kastinger. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne, sprejeto, oprostite, sem zgrešil. Čestitke gospi Köstinger, 27, Norway, 27, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 28, Nikolson, glasujemo. 28 konec glasovanja sprejeto. 29. 29 ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 30. Herans in drugi uvodna izjava F, amandma 30, konec glasovanja, sprejeto. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. 31. Sprejeto. 33. Dantin. Glasujemo. Uvodna izjava G začetek glasovanja, konec glasovanja. 33 zavrnjeno. 34 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 38. Uvodna izjava H. Nicholson. Glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno. No, 39. Sì. Ah, si, sì, respinto, quindi 39. Tre... 39. Glasujemo. Vsi glasovali, ste vsi glasovali 39, zavrnjeno. Da, zavrnjeno. 40 Danelis, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 41. 41. Ste vsi glasovali? Rans Garcia in drugi. 41 je sprejeto. 42 Köstinger. Glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 43, Erans Garcia. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48, Danilis. Ne, oprostite, 44, Nikolisko, 44, glasujemo. Konec glasovanja o 44. Zavrnjeno. 45 Nicholson glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 na naslednji strani. Danelis glasujemo o uvodni izjavi J. Danelis glasujemo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 Abbiamo, abbiamo il voto sul 52 recital. 52, uh, eh, uvodna izjava K. 52 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 53. Konec glasovanja. sprejeto 55 Danilis. Začetek glasovanja, konec glasovanja o 55. Sprejeto 57. Des in drugi. Uvodna izjava L. 57. 57 sprejeta. Ta nove Alves, aperta la votazione su 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Šestdeset Morvej. Glasujemo. Šestdeset. Konec glasovanja zavrnjeno. 61. Köstinger. Chiusa la votazione 61. 61. Konec glasovanja. Sprejeto. 62. 6. 2. Donta. Chiusa. Konec glasovanja sprejeto. 63 Morway, 63 glasujemo, konec glasovanja, 63 zabrnjeno. No, niente, 65 allora. 65. 65 glatten Felder. Glasujemo konec glasovanja. 65 zavrnjeno, tudi to je zavrnjeno. Sedaj pa dajem Marjan McGuinness, ki predlaga uh, ustni predlog, predlog spremembe. Uh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, da bi bili dosledni v besedilu. Predlagam, da se kolobarjenje zamenja z eh, raznolikostjo pridelkov. Hvala. To je ustni predlog spremembe, zato moramo videti, ali je kateri od kolegov proti ali kdo temu nasprotuje. Če temu nihče ne nasprotuje, Jozen Bove. Bo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 Eh, sedaj so pa zadeve usklajene, če lahko to ohranimo, bo dobro, ampak malce težav pa vendarle vidim tukaj. Ja, torej, če nima nihče nič proti, potem bomo glasovali o predlogu spremembe gospe McGuinness. Začetek glasovanja. No, no, kaj bi doskusalo? Oprostite, nisem razumel, očitno jaz nič, nič se ne razumem. Zosi, ti si za to ali proti? si za ali proti ustnemu predlogu spremembe. Sem zato pod pogojem, da se držimo tudi besedila v kompromisnem predlogu. Težava pa je, da tukaj spremenjamo uh, eh, formulacijo. Kompromisni predlog pa pokriva tudi te različne težke, tako da ne vidim razloga za to. Pa, kute,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 Naj eh, zagotovim gospodu Bove, da bom seveda podprla tudi drugi kompromisni predlog, kar zadeva besedilo seveda. Bene, chiarito, che... Dobro, to je zdaj pojasneno. Torej, to je za, tako zapisano tudi v kompromisnem predlogu dve. Nihče torej nima nič proti in lahko glasujemo o ustnem predlogu spremembe, ki ga je predlagala gospa McGuinness. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo. Triinsedemdeset. Triinsedemdeset Reimers. Konec glasovanja o triinsedemdeset zavrnjeno. Štiriinsedemdeset, konec glasovanja, sprejeto. Glasujemo, konec glasovanja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 82 McGuinness, aperta la votazione sull'80. Van 88 McGuinness. Cornets, uh, eh, van 88. Sprieto, 83. Ne. 87. 87, začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa uvodna izjava ena, Nicholson. Konec glasovanja sprejeto. Dve, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 3. Konec glasovanja. Sprejeto. 4. Konec glasovanja. Oziroma, še lahko glasujete o amandmaju 4. Konec glasovanja. Sprejeto. 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Šest. Sprejeto. To je bil zadnji predlog spremembe, o katerem smo glasovali. Sedaj pa glasujemo o besedilu resolucije Bobvi, ki smo ga spremenili s ustreznimi predlogi sprememb. Torej, glasujemo o celotnem besedilu. De, torej, ta, to poročilo je sprejeto. Čestitamo kolegu Bobeju. S tem smo končali točko 11. 12 smo uh, opravili že prej. Uh, ah, sì. eh, informo i colleghi. Obviščam kolegice in kolege, da smo se odločili, oziroma večkrat smo razpravljali o vprašanju eh, uporabe kletk za kokoši nisnice, ki so od 1. januarja 2012 prepovedane. Eh, s koordinatorji smo se danes pogovarjali o Eh, projektu ustnega vprašanja komisiji in to smo vam tudi razdelili. Če se strinjate, bi eh, to ustno vprašanje sprejeli in ga dali na plenarno zasedanje decembra. Tako eh, smo se odločili na sestanku koordinatorjev. Če pa želi kdo od vas kaj pripomniti, to lahko seveda naredi. Ne, ni nobenih pripomb, se pravi, da bomo to dali na plenarno zasedanje decembra kot ustno vprašanje. Sledi točka 14. Sporočilo komisije o razmirah na trgu sladkorja. E, Torej, Evropska ljudska stranka je podala pobudo za to, da nam komisija danes sporoča o trgu sladkorja in da nam pove, kakšni so razlogi in kakšne so posledice, ki jih je pričakovati eh, z odpravo kvot eh, v letu 2015, tako kot je to predlagala komisija. Z nami je direktor Verstajlen, eh, direktorica Verstajlen, ki takoj dajem besedo. Thank you very much, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Let me um, first um, remind uh, the parliament that Naj, najprej opozorim parlament, da smo seveda uh, izpeljali uh, reformo, v kateri smo se odločili leta 2005 in 2006 in, uh, in ki smo najprej izvajali ta 2007. Osnovna načela te reforme so bile ta, da prilagodimo našo notranjo proizvodnjo tako, da bomo v 85 odstotni meri postali samozadnosti. Eh, da bi dosegli ravnoteže na trgu, seveda bi morali tudi uvažati. Seveda smo morali to reformo temeljili, temeljiti na. Uh, Eh, na uh, sprejetih uh, eh, načeljih. Pri tem smo spoštovali tudi naš notranji režim kvot. Kar zadeva kvote, imamo notranjo uh, uh, proizvodnjo, vključno z izoglukozo. Um, Razliko med 5 in 16 milijonimi eh, toni pokrivamo z uvozom, kar eh, Poleg tega imamo še eh, poleg kvotnega sladkorja še nekvotni sladkor, eh, kjer eh, stvari konvertiramo iz nekvotnega sladkorja. To moramo uporabiti v um, industrijskih namenih, eh, za eh, etanol, naprimer, lahko to uporabimo tudi za izvoz, pri tem pa moramo spoštovati 1,3 milijone ton, ki je kvota znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Če potem še kaj ostane od tega nekvotnega sladkorja, je treba to odšteti od kvotnega sladkorja za naslednje leto. Če si sedaj lahko pogledamo še tržno situacijo, potem gotovimo, da obstaja vedno povezava med stanjem letos in lani. Zato bi eh, želel najprej podati pregled tega, kar smo naredili leta 2010 in 2011. Znašli smo se pred eh, zelo visokimi cenami na trgu. Nastale so celo situacije, v katerih je bila svetovna eh, cena sladkorja višja od naše notranje cene, česar se nikoli prej ni videlo, da bi prišlo do takšne razlike med. Um, zonanjo in notranjo ceno. Kot ponavadi smo napolnili našo kvoto s 13,5 milijonami ton, ampak nekvotnega sladkorja je bilo samo 5 milijonov ton. Zato smo pričakovali, da bo prišlo do, do uvoza v znesko 2,8 milijonov ton. Eh, ker pa se to ni zgodilo, je bilo jasno, da bo prišlo do pomankanja na notranjem trgu komisija eh, lahko potem na podlagi eh, mo možne grožnje eh, notranjemu trgu zagotovi, da imamo dovolj sladkorja na notranjem trgu. Naš cilj eh, pri upravljanju trga potem takam je, da končamo eh, leto zalogo med 1,8-1,9 milijona ton. Eh, glede na to, da je to tista eh, stopnja, ki je potrebna za to, da se zagotovi dovoljšno pretočnost na trgu sladkorja. Da bi to vsegli ta cilj, gospod eh, predsednik, smo dovolili uvoz dodatnega sladkorja pod dobrimi pogoji išlo je za 500 milijonov ton in potem še 300 milijonov ton. Eh, eh, smo pa dovolili pretvorbo eh, nekotnega sladkorja v kvotni sladkor v znestu 500 tisoč ton. Tako smo 1. oktobra zagotovili, da imamo 1,8 milijona ton sladkorja v svojih zalogah. Sedaj prehajamo na situacijo leta 2011. Na podlagi pomankanja na svetovni ravni in tudi na notranjem trgu smo jasno podvijali sporočilo našim proizvajalcem, da lahko razširi svojo proizvodnjo. O tem smo sporočali že preden so začeli sejati sladkorno peso. Tako je prišlo do 3 odstotnega porasta Uh, uporabe kmetijskih površin za sejanje sladkorne pese uh, na uh, evropskem trgu, ker gre za vrste, ki imajo velik pridelek, pričakujemo bogato žetev letos. Kot je pokazano, imamo doseženo sla, kvoto sladkorja, kar zadeva nekvotno, pa, imam, pa govorimo tukaj o petih milijonih ton. Če pa ne bomo poduzeli nobenega okrepa, bomo do konca leta eh, porabili svojo eh, zalogo in imeli le 1,8 milijona ton, tako da moramo doseči 1,9 milijona ton. To je naš cilj. To bomo naredili približno tako kot lansko leto, ko smo dovolili 400 tisoč ton nekvotnega sladkorja, se, ki se ga pretvori v kvotni sladkor za porabo na notranjem trgu. V kratkem bomo tudi omogočili možnost dodatnega uvoza. z javnim razpisom za uvoz. To pomeni, da imamo tukaj možnost, da, da uglasimo Eh, uvoze, da zagotovimo dodatni sladkor na notranjem, sladkor, na notranjem trgu in naslednje leto bomo razmišljali o morebitnih dodatnih ukrepih, zato da bomo dosegli cilj 1,9 milijona ton na notranjem trgu ob koncu leta. Če torej povzamem, lani smo sprejeli različne ukrepe, da bi lahko dosegli naravnovesje na notranjem trgu in sedaj smo v postopek zagotavljanja podobnega tudi to leto, zato da bomo zagotovili dovoljšno količino sladkorja na notranjem trgu. Morda lahko končam na tej točki. Najlepša hvala. Bene, grazie, Hvala direktorju Westleinenu. Sedaj pa odpiram razpravo. Nekateri so se prijavili najprej Ranc Garcia, potem George Schlein in drugi. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, rada bi se zahvalila komisije za to optimistično sporočilo glede uh, sektorja sladkorja. Ampak stvar je v tem, da so se bodi si motili v preteklosti ali pa se motijo zdaj. Dejstvo nam reče, da obstaja dejansko tveganje, da eh, leta 2015 eh, padejo eh, kvote oziroma se konkretno znižijo. V, na, na portugalskem Španiji je tako prišlo do 50 odstotnega znižanja proizvodnje in predelave, tako da pri nas je pomankanje, da v glavnem že več let. Uh, uh, govorimo o zmanjšanju. Uh, komisarka Böll je bila tista, ki je uvedla takšno zmanjšanje. Na tej točki, glede na to, da imamo primankljaj, se lahko vprašamo, zakaj zmanjšujemo kvote in jih mogoče sploh nameravamo odpraviti. Razumem, kaj se je zgodilo, ampak meni v mojih očeh to ni pravičen pristop. Mislim, da bi morale države članice obdržati svoje kvote saj do leta 2020. Omogočiti bi morali našim pridelovalcem sladkorne pese v Evropske unije, ki so se dejansko potrudili za to, da bi se prilagodili neprenehnemu pritisku eh, strani Evropske komisije. Eh, da se eh, prilagodijo, da se poberejo. V Evropskem parlamentu moramo najti način, da eh, zaustavimo predlog komisije in da ohranimo kvote do leta 2020. George Lyon, najlepša hvala za predstavitev. Dve vprašanje imam. Prvo vprašanje je naslednje. Prosim, da razložite Eh, kakšno, kakšni so temeljni razlogi za takšen dvig cene eh, sladkorja. Ali je to zredi tega, ker je Evropska unija zmanjšala svojo proizvodnjo ali pa gre tukaj za eh, večje popraševanje na Daljem vzhodu. Kateri so torej razlogi, zaradi katerega je do tega prišlo? In kaj mislite, da se bo zgodilo glede cene v prihodnje? Drugič eden izmed uvoznikov sladkorja je v skrbeh, da bodo države AKP nezmožne eh, zapolniti svojo dodeljeno kvoto. Zato vas prosim, zakaj eh, eh, se te države ne bodo mogle te možnosti poslužiti do konca in odkot bi potem lahko pridobivali to kvoto, zaradi tega, ker je to dejansko težava. Eh, tudi zaradi tega, ker je tukaj pomankanje surovin, kar lahko močno ogrozi, eh, recimo konkretno tovarno, o kateri sem govoril, zaradi tega, ker nima teh surovin. Ja, danke, Herr Voss. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala za informacije, ki smo jih danes eh, sprejeli. Dobro se še spominjam, Eh, francoski kolega iz eh, socialnih demokratov, Frokto je bil takrat poročevalec, eh, sam pa se je bil poročevalec v senci svoje politične skupine, pa tudi drugi poročevalci so sodelovali, da smo preprečili najhujše. 2005 je komisija želela še večjo reformo in je želela cene še dodatno znižati. Čeprav mi takrat še nismo soodločali kot parlament, smo kljub temu ostro nastopili in če tega ne bi storili, bi takrat eh, doživeli še bistveno večji deficit na trgu. Eh, zaradi tega, ker bi bilo izstopilo takrat še mnogo več eh, kmetov iz proizvodne sladkorne pese. Se takrat je komisija narobe nastopila in tudi 15. bo narobe, ko bodo iztekle te reforme. Po mojem je treba pogledati razloge in države AKP eh, ne dobavljajo sladkorja, ki bi ga lahko dobavljali. In pravzaprav je v tem velika težava. Imamo tudi težave s ceno. Eh, mislim, da je dovolj sladkorja na razpolago, samo sedanji položaj se izkorišča eh, zlasti strani industrije, ki predeluje sladkor zaradi tega, da bi dosegli eh, tukaj določene spremembe in eh, komisija je sicer pravilno ukrepala in usmerjala, da bi dovolila in je dovolila tudi proizvodno v Evropi in če bi dovolili še širšo proizvodno sladkorne pese, bi imeli dovolj sladkorja tudi na razpolago. Eh, parlament je takrat pravilno odločil, da bi morali zahtevati 90 odstotkov lastne eh, proizvodnje do, in da bi naj to podaljšali do 2020. Z komisijo se bomo še dalje pogajali, kajti komisija je tukaj na napačni poti. Bene, grazie Albert. Voilà, Albert, Martin Oeschling in potem Rubix. In... Da, um, Albert, jaz se lahko dobro uh, priključim, kaj ti treba je spomniti na uh, situacijo v preteklosti. Takrat nekako ni šlo dovolj hitro pri izstopu iz uh, proizvodnje sladkorja v Evropi. In uh, tak, pravzaprav. Tisti zahtevajo, ki so takrat dejali, da je treba evropsko proizvodnost sladkorja ukiniti, zahtevala, da bi naj ponovno razširili evropsko proizvodno in da so kvote nekje v, eh, na poti. To je pa absurdno. In eh, v principu lahko rečemo, da smo enakega mnenja. Kvote so sploh uh, prispevale k temu, da se uh, sladko še proizvaja v Evropi in da ga še imamo in da je 85 odstotkov evropski trg založen z domačim sladkorjem. Seveda je pa vprašanje, kako bi naj stvari tekle naprej. Moramo si postaviti vprašanje, uh, kako bo komisija uh, delovala naprej. Uh, takrat je zelo odločno stopila proti uh, mnenju parlamenta in je želela izstop pospešiti podjetje, kako pa ocenjuje komisija eh, položaj na trgu v prihodnje. Ali se bo zgodilo, da bomo imeli dovolj sladkorja eh, na trgu, da kako je pravzaprav, eh, kako komisija predvideva nadaljni razvoj. Uvoz je največja težava. E, tudi visoke, e, visoke carine e, so problematične. Kako je za maržo? Ali ne bi mogli biti bolj prožni? In mogoče bi bilo tudi bolje, bolj prožno oblikovati sistem kvot, da bi se lahko tudi prilagodili položaju na trgu. Grazie Martin Rubix, poi Hvala, Rubix in potem Michel Danton. No ja, podcast. Gospod predsednik. Kakšna reforma pa je to? V času njenega izvajanja smo se že znašli pred težavami in ne moramo poskrbeti za um, zalogo potrebnega eh, sladkorja, čeprav pri nas uh, vendarle pridelujemo kakovostne sladkorne pese in bi lahko pridelali dovolj. Sedaj pa govorimo o tem, da je Evropska unija, namesto da bi bila izvoznica, je postala uvoznica sladkorja. To nekakor ni logično. Saj smo razvili naš sistem in ga tudi eh, reformirali, preoblikovali. Ali torej pravilno razumem, da se sedaj nekvotni sladkor eh, pretvarja v kvotni sladkor. Ali to pomeni, da latvijski kmetje, ki želijo ponovno eh, začeti predelovati sladkorno peso in proizvajati potem sladkor, pridobijo kvoto, čeprav eh, jo v tem trenutku nimajo? Hvala, Rubik Smišel Dantan in potem Rudost. Oui, moi je voudrais avoir une euh, explication de. Hvaležen vam bom, če bi mi lahko komisija podala dodatno razlago glede naslednjega. V prejšnjem posedilu je bilo povedano, da se bo to zgodilo do leta 2016. V času reform smo videli, da se je brez kakršnega koli najprejšnjega posvetovanja s parlamentom ali z državami članicami določil kot datum 2015. Tako da me zanima, kako ste iz leta 2016 prešli na leto 2015. Obenem bi želel tukaj tudi komisijo opozoriti. In sicer leta 2005 smo znižali kvote za e, evropsko pridelavo. Sedaj e, pa e, pravite, da bi moral ta sistem prenehati obstajati leta 2015 zaradi tega, ker je evropski sistem prešibek. To mi ni jasno. Pojme Guinness. Hvala, Ulrich in potem Guinness. Ah, hvala, gospod predsednik. Ah, bom nepriljubljena, eh, kajti eh, imam načelni eh, problem. Če zdaj rečemo, želimo biti brez kvot v mleku. Pri sladkorju pa pravimo, da hočemo ostati v kvotah, tega ne razumem prav. Jaz zelo jasno govorim v svojem imenu, ne v imenu svoje politične skupine. Torej, če govorimo načelno o izstopu iz kvot, Eh, in večini tukaj mislite, da, smo, eh, da želimo izstopiti iz kvot, torej pri mleku tudi, da sploh ne bi imeli več kvot, imam pravzaprav težave razumeti, zakaj bi naj pri eh, sladkorju ostali pri kvotah. Govori se, poraba sladkorja je bila v preteklih letih zelo stabilna in sladkor se je približal cenam na svetovnem trgu. Tudi pri mleku je vedno argument, da to je želja, eh, da bi Eh, se je mleko mm, podražilo ravno zaradi tega, ker svetovne cene rastejo. Eh, kako je za to za kvotami? Ali jih načelno želimo ali ne? Eh, mi lahko nekdo to jasno razloži. Zelo rada bi vedla, kam pravzaprav gremo, kam pestaco moli in ko gre za SKP, lahko rečem, da mi takrat posledice, ko smo o tem govorili, nismo, niso bile pospolnoma jasne. Šlo mi je za to, da bi tudi mleko vključili. E, torej, sigurno zahtevam še več jasnosti in eh, ne moremo e, reči enkrat ja, enkrat ne. E, ne moremo pravzaprav e, delati naprej, če ni jasno, kaj želimo doseči. Marjat in potem Britanija. Thank you, Chairman, <clears throat> and my thanks. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi komisiji. Ko govorimo o količini eh, sladkorja, je to nekaj, ampak eh, pomembna je tudi kakovost. In nekateri so mnenja, da Eh, evropejci proizvajajo sladkor, ki je primerne kakovosti, tako da morda bi spregovorili malce tudi o tem. Lahko podprem tudi vprašanje mojega latijskega kolege zaradi tega, ker je tudi Irska zaradi te reforme izgubila svojo proizvodnjo sladkorja. Naša mogoče ni bila tako obsežna, ampak je bila zelo pomembna, sploh v svrho kolobarjenje v naše države. Tisti kolegi, ki še imate to industrijo, se morate boriti za njeno preživetje, zaradi tega, ker mi se želimo eh, boriti za ponovno oživetje tega sektorja. Komisijo sprašujem, kakšne so še možnosti države članice, da bi recimo proizvajale in pridelovali sladkorno peso vsaj za domači trg, eh, ko se bomo usmerili v prihodnost brez kvot. La Brita Reimers.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 se meni zdi, je, da razpravljamo o sladkorju na splošno, eh, moramo pa vedeti, da ni vsak sladkor enak. Eh, sladkorni trs eh, daje drugačen sladkor v kakovosti kot naš sladkor iz sladkorne pese in se mečemo ven koš in to ni primerno. Imamo premajhno ponudmo pri belem sladkorju, to je sladko iz sladkorne pese in uporabniki sladkorja pravzaprav niso mogli izkoristiti tržni potencial razvijali in prišlo je do uh, eh, oskih grl uh, in iz vzhodne uh, Nemčije, Polske je prišlo, torej vzhodne Evrope in Polske je bilo veliko nakupa sladkorja, da je lahko uh, bil trg sploh založen. Uh, strani komisije in politike uh, je vedno govora o tem, da se eh, zelo eh, togo usmerja in eh, je pravzaprav eh, zelo težavno, kajti stvari niso prilagojene trgu. Jasno, Eh, se zato zauzemam za odpravo kvot, torej zahtevam odpravo kvot. Vedno, če strani politike mešamo po trgu, pride do težav. Niti pred, niti po reformi eh, trga sladkorja zadeve ne delujejo, kot bi morale. In eh, zelo jasno se mi zdi, Eh, potencijal prodaje eh, pri eh, proizvajalci sladkorne pese ni izkoriščen. In če ni bilo mogoče izkoristiti potencijala belega sladkorja, ker je preprosto ni to zdravo za trg. Moramo tudi priznati, da se eh, prehrambene navade v svetu spreminjajo in da eh, v nekaterih državah se dviga eh, standard in se tudi približujejo našim navadam, torej bodo pojedli več sladkorja, zato bo popraševanje zraslo ali pa uh, Eh, vse ostalo veliko popraševanje. Eh, in veliko pa je treba eh, storiti na tem področju. Menim, da bi morali izstopiti iz kvot. To je nujno. Seveda, da bomo to 2015 eh, storili, je malo šokantno, ampak že pri zadnji reformi se je pokazalo, da bi bilo dobro izstopiti iz eh, kvot eh, in če bi zdaj kar tako spremeniti neko usmeritev, je pa malce težavno. Hvala, Brita. Jar in potem Tarabela. Hvala, gospod predsednik. Najprej osebno mnenje, na to pa politično mnenje in še nekaj kratkih vprašanj. Kar se tiče mojega osebnega mnenja, lahko rečem, da imamo v vzhodni Nemčiji že od eh, prej, eh, lahko že cel čas rekli, probleme z kvotami. Eh, ne samo pri sladkorju, pač pa pri drugih stvarih tudi, ker smo cementirali sistemi socializma in to je bilo že plansko gospodarstvo, lahko rečemo in pri, um, pri pravični razdelitvi um, kvot za proizvodno eh, sladkore in sladkorne pese. Um, moramo reči, da to ni pravilno razporejeno, zaradi tega, ker smo se držali predhodnih eh, še socialističnih metod in uh, zaradi tega pravimo, da je dobro odpraviti kvote. In uh, gospa Rotos je pravilno rekla, uh, da so Eh, kvote so proti sistemu. Agrarno-politično smo pač eh, začeli hoditi po drugi poti. Zdaj pa prehajam na um, ehm, to, da eh, mi smo pravzaprav že imeli svoje izkušnje tudi iz mleka in ta soft landing, ki smo ga želeli, pravzaprav nismo v pravzaprav dosegli. To ni bil a, primern pristanek, bolj trd je bil in pri sladkorju bi morali biti pazljivi. A, Želja bi bila, da odpravimo kvote in nihče tega ne bi opazili, niti kmetovalci, niti porabniki. Zdaj pa vprašanje za komisijo. Smo negotovi, kajti še en trd pristanek ne želimo doseči in ne želimo doživeti. Gospod Hojziger je že rekel, kako je z prognozami za predvidevanje glede cen, kako utemeljene eh, so te eh, cene in v tem, kakšne eh, te, ta predvidevanja. Eh, pri mleku smo že imeli svoje eh, izkušnje in eh, zato ne želimo, da bi nekaj podobnega se zgodilo pri sladkorju. In koliko manevrskega prostora imamo še v sistemu, da bi regulirali proizvodne količine pri C kvotah, lahko sladkor, ki se ga več proizveden, zlahka prodamo v Evropi, ker je pač, če je večja, večje popraševanje. E, naše kmetijstvo e, potrebujejo, e, potrebuje in kmetovalci potrebujejo več zaupanja. In bi lahko rekli, da bi brez nevarnosti odpravili kvote. Potem bi bila ena situacija, ki bi bila ugodna za obe strani.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 prehitro opustiti politike za regulacijo trga. Pa je delujejo in kot vidim, komisija dejansko tukaj naredi veliko, še posebej, kar zadeva prosto trgovino, so pa implikacije tukaj prevelike. Morda potrebujemo politiko, ki temelji na regulaciji Eh, pridelave, ki kaže večjo prožnost in morda bi bilo smiselno vzpostaviti sistem, ki bi se hitreje odzival na spremembe in potrebe trga. Vidimo, da je prišlo tudi do spremembe v potrošnji. Eh, ko smo eh, leta 2005 uvedli reformo, smo želeli ukiniti proizvodnjo v manj učinkovitih uh, pokrajinah in spodbuditi proizvodnjo uh, eh, druge. Uh, uh, zgodilo pa se je, da je uh, proizvodnja druge posem izginila. Tako pridelovalci kot uh, Eh, proizvajalci so dobili denar za to, da so zaprli svoje obrate, sedaj pa smo se znašli na točki, ko uvažamo sladkor. Svet je znorev in mi smo znoreli z njim. Tako da bi dejansko morali razmisliti o regulativni politiki, morda bi komisija nam lahko povedala, kaj misli o tem, ampak mislim, da bi morali biti dovolj prožni, da bi se odzivali na potrebe trga. Ne uh, samo kar zadeva kmetijstvo, ampak tudi kar zadeva industrijo. Po vsem svetu se trgi odpirajo uh, na Kitajskem, Braziliji, v ZDA in Evropske unije, ampak Evropska unija je edina, ki odpre svoje trge med tem, ko uh, dovoli svoji proizvodnji, da se uniči. Uh, to uh, velja uh, za več področje, medtem ko drugi partnerji po svetu tega ne naredijo. Uh, tudi na uh, odboru, drugem odboru bomo o tem govorili. Mi uh, preprosto odpiramo trge, kar sami po sebi, kako sploh gledamo potem na prihodnost eh, naših eh, proizvajalcev. Mislim, da bi morali bolj strateško načrtovati, obenem pa bi morali biti malce bolj prožni. Ne nasprotujem kvotam sam po sebi. Na umlečnem eh, sektorju smo morda zamudili določene priložnosti, ampak tam ni nastala neka večja kriza v 25 letih kriza je nastala leta 2009, kot smo dejali, da bo kvotni sistem prenehal nadaljevati leta 2015 in videli smo, kakšna je bila posledica tega. Cene so se znižale za polovico, zato bi morali biti previdni. Podpiram idejo trgov, ampak te treba nadzorovati. Martino. Hvala, Mark. Eh, še enkrat Martin Ösling. Opustite, da se ponovno oglašam, ampak razprava o kvotah eh, se mi zdi zanimiva. Napeto je, da tisti, ki po eni strani govorijo proti kvotam eh, v mleku, govorijo v korist kvot pri sladkorju. To je že zanimivo, ampak moramo razlikovati. Eno ne ustreza drugemu. Potem imamo še razpravo o vinu. Če um, Rečemo, vse moramo deregulirati. Gospa Ramers je še najbolj jasna pri celi zadevi. Moramo razlikovati, kako eh, lahko upravljamo z kvotami. In um, zagotovo je marsikaj na poti. Moje vprašanje se glasi. Eh, komisija je dovolila stevijo kot uh, sladilo. In eh, eh, ta bo gotovo igrala pomembno vlogo v živilski industriji in kakšne bodo posledice za trg belega sladkorja. Agnjo. Agnjo. Uh, Najlepša hvala. Eh, rad bi vprašal kolego iz, eh, iz Latvije in eh, gospo Megednes naslednjo. Želite se, da bi spet predelovali sladkorno peso, ampak kaj potem z infrastrukturo, mar niste uničili proizvodne obrave, brate, se tukaj ne gre le za kmet, kmete. Uh, kmetje bodo morali vedeti in druge bodo morali vedeti tudi vlagateli, eh, da bodo dejansko tukaj ponovno zgrajeni obrati, ki bodo čez leta prinašali to dobiček. Komisiji eh, bi pa rekel, ali ste eh, pripravili presojo vplivo, da bi vedeli, kaj se bo tukaj zgodilo zaradi tega, ker je sladkorna industrija tista, ki ima veliko pridelka. V lanskem letu sem sam zaradi mrzle Eh, zime izgubil tretjino svojega predelka, eh, tako da smo imeli na koncu 16 ton na hektar. Letos bomo pa imeli 33 hektarjev na, na leto predelka, kar je konkretna razlika in veliko. Če potem odpravite eh, kvote in rečete, da je zdaj trg prost za vse, bo se zagotovo zgodilo, da bo Eh, do pridelki eh, tam eh, pridelovani, recimo kot v Luksemburgu in v drugih državah, recimo tudi v vzhodni Angliji, kjer so mile zime in kjer so potem pridelki zelo veliki. Ampak zanima me, ali je komisija razmislila o tem, kaj bo lahko prihodnost to pogledno prinesla. Tudi. E, Hvala vsem. Sedaj pa predajam besedo direktorju Stajlenu tudi sam se pridružujem vsem izraženim skrbem in zaskrbljenosti strani kolegov. Preden uničimo vse instrumente za upravljanje trga, predlagam, da najprej vzpostavimo zaščitno mrežo za morebitno upravljanje krize. Sicer se bo zgodilo, da bomo spremljali odločitve, glede katerih se bomo lahko pozneje kesali. Beseda je vaša. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušal bom odgovoriti na različna vprašanja. Začel bom pri gospodu. Eh, gospe Garcia, eh, ki obžaluje, da imamo primankljaj na notranjem trgu, naj vas opozorim, da, tako kot sem povedal v vodoma, je to bila posledica politične eh, odločitve iz leta 2005-2006. V tem kontekstu je nad vse pomembno tudi to, da imamo mednarodne obveznosti eh, znotraj sporozuma, ki podpira vse razen orožje, eh, znotraj katerega smo odbrli svoje meje tudi za ovo sladkorje. Tako da tukaj ni pomembno, ali gre za kvote ali ne, tukaj gre za nekaj, kar je načeloma neomejeno, ampak potem imamo posebno klauzulo, Eh, o kateri govorimo, kaj se zgodi, če bi prišlo do eh, porasta na 3,5 milijone ton. To se še ni zgodilo. Vzpostaviti smo morali sistem, ki upošteva torej tudi izvo, uvoze, kot sem poprej razložil. Nekdo je zastavil vprašanje, glede uh, svetovne cene in cene na notranjem trgu. V zvezi s tem naj povem, da zaradi razprav v zvezi z eh, reformami smo znižali svojo ceno na notranjem trgu. To je bila osnovna logika in sicer, da se čim bolj prilagodimo svetovnemu trgu. Zato smo notranjo ceno določili na malce več eh, kot 400 evrov na tono. Kar smo potem videli, v naslednjih letih je bilo, da je prišlo do nekakšne konvergence med eh, notranjimi in zunanjimi cenami. Do tega je prišlo zaradi, eh, po mojem, razpoložljivosti eh, pridelkov na notr za notranjo in svetovno ceno. Potem pa se je nenadoma zgodilo to, kar nismo prečakovali. Lansko leto so svetovne cene bile krepko više od naših. Glede na to, da na svetovnem trgu je prišlo do rekordne eh, žetve eh, vse tja do 172 eh, milijonov ton. Predvidevamo, da je zaenkrat ta razlika med našo ceno in svetovno ceno precejšna, ampak pričakujem, da te razlike v prihodnje vsaj takšne meri več ne bo. To je pomembno tudi upoštevati, eh, ko govorimo o našem eh, predlogu, o tem, da eh, ali naj bi po letu 2015 odpravile kvotni režim ali ga ne obnovili. Dejansko smo videli, da je prišlo do konference med našimi notranjimi in svetovnimi zunanimi cenami. Tukaj ni pomembna samo raven cen, pomembno je tudi pogledati si eh, naš stroj pridelave, kar je zelo pomemben element v tej raz, razpravi. Ta se je znižal zaradi uh, stalnih Eh, pridelkov um, pri sladkorni pesi v primerjavi s sladkornim trstom, tako da tukaj smo videli, da so proizvodni stroški se približali svetovni situaciji. To bi pomenilo, da bomo v stanju, ko bomo lahko tekmovali z mednarodno proizvodnjo sladkorja na podlagi proizvodnih stroškov. Zato bi lahko rekel, da v tem trenutku je nastala konjunktura, pa tudi konvergenca glede cen in glede proizvodnih stroškov, ki, omogo, ki boste omogočili sistem brez kvot. Tiste, ki jih to še posebej zanima, bi želel opomniti, da v tem trenutku komisija še vedno ima pomembno vlogo pri upravljanju notranjega trga, vendar pa so tukaj tudi določene omejitve, še posebej pri izvozu. Izvozimo lahko 1,3. Um, milijonov ton eh, sladkorja. Če bomo kvoto odpravili, potem te omejitve ne bo več, kar pomeni, da bodo naši notranji proizvajalci se lahko pozložili vseh možnosti na notranjem in na zunanjih trgih. Tako da gre za razpravo, ki bo zagotovo potekala tudi v kontekstu eh, naših predlogov za eh, postopke po letu 2013. Nekdo je podal splošno pripombo o stanju po odpravi kvotnega eh, režima in na ta način sem se odzval na to. Če sedaj lahko pridem na konkretna vprašanja. Nekdo je vprašal eh, glede novega izdelka, eh, glede stevije, ki Eh, lahko sladka. Mislimo, da to ne nadomešča sladkorja, zdaj eh, predstavlja drugačno kalorično vrednost, zaradi tega bi jo morali eh, uvrstiti med sladila, kot je recimo aspartam. Tako da mislim, da to ne bo predstavljalo nobene nevarnosti um, in posebnega dejavnika znotraj naše sladkorne krize. Potem je bilo vprašanje glede uh, obdavčevanja sladkorja. Uh, povedal sem, da glede uh, uvoza sladkorja B in A. Tega ni, obstajajo pa določene situacije, ki jih lahko na trgu še prilagodimo. Potem je bilo vprašanje, ali ne bi lahko v tem času še enkrat povečali kvote. Gospod predsednik, naj povem, da je bila izvedena vsa ta reforma uh, In kot veste, so evropski potrošniki za njo plačali, plačali so za prestrukturiranje eh, sektorja za to, da bi bila kvota omaknjena, zato bi bilo neprimerno, neprimerno pričakovati, da bo kvota potem spet obstajala. Zagotovo to ni bil cilj vsega tega. Zato naj eh, opomnim eh, delegate, da komisija lahko, da takrat, ko obstaja grožnja um, motenja notranjih uh, trgov, da uh, se to situacijo spremeni, tako da je sistem znotraj sebe dovolj prožen, da lahko se tako prilagodi, da prepreči določene situacije na trgu, še posebej, kar zadeva um, izvenkotni eh, potni sladkor in njegovo razmerje do kvotnega sladkorja. Potem je bilo tudi vprašanje, uh, znotraj katerega je bilo očiteno, da ne. Uh, omogočamo nobene dodatne kvote in vprašanje, zakaj um, zaključujemo s kvotami eh, znotraj eh, sladkorja proizvodnje mleka, ne pa eh, proizvodnje sladkorja. Mislim, da gre tukaj za splošno težnjo, ki jo lahko vidimo v vseh sektorjih, kjer so bile določene proizvodne omejitve in tukaj lahko rečemo, da smo že leta 1992 začeli z reformo, ki naj bi pripeljala do večje tržne usmerjenosti in tako da vidite tudi, kako je v to vključeno vključen tudi ta kvotni sistem, še posebej znotraj konteksta um, naše prelevitve v svetovnega partnerja z izvozi in uvozi. V tem primeru ne bi smeli dodatno omejevati naših notranjih proizvajalcev, tako da se ti ne bi mogli eh, mednarodno razvijati. Kar zadeva vprašanje glede stanja na Irskem, naj povem, da je reforma bila speljana tako, da smo imeli sistem, e, znotraj katerega se je lahko vsaka država članica oziroma proizvajalec sladkorja odločil, e, kako bo nadaljeval v e, situaciji, ko so bile cene nizke. Referenčna cena je bila najprej na ravni 400 evrov in takrat se je vsak proizvajalec, vsaka tovarna sladkorja lahko vprašala, ali bodo lahko v takšni cenovni situaciji preživeli in seveda so obstajale tudi tovarne, ki so se odločili, da temu ne bo tako, zato so jih razgradili in zaprli in zato so dobili tudi zelo velikodušno nadomestilo. E, kot lahko razumete, e, potem takem ni pričakovati, da bi lahko do dodatno kvoto prijele eh, države, ki so se odločile v preteklosti za takšno pot. Več komentarjev je bilo na temo, do kakšne mere naj bi ponovno prilagodili kvotni sistem, da bi ta omogočal večjo prožnost. V tem trenutku, gospod predsednik, vidimo, da bo do leta 2015 eh, na razpolago dovolj eh, instrumentov, eh, da bi se lahko prilagodili na konjunkturno eh, situacijo, tako da bomo zagotavljali dovolj sladkorja na notranjem trgu. Podano je bilo tudi vprašanje, do katere mere mislimo, da bo cena takšna, da nam bo omogočala od, odpravo kvot. Um, tukaj ni Tukaj ponavljam, da ni pomembna le cena, eh, razlika med notranjo in zunanjo ceno, ampak tudi primerljivost proizvodnih stroškov. Kar zadeva prihodnost, sploh obdobje po kvotah. Eh, Prilagoditev eh, glede proizvodnih stroškov je takšna, da na podlagi reforme in prestrukturiranja v najbolj učinkovitih območjih, seveda pod pogojem, da bo ta evalvacija se še nadaljevala, vendar je v tem trenutku težko povedati, kako se bo to zgodilo, ostaja jasno da bo vsaka tovarna sladkorja v prihodnje morala biti zmožna delovati konkurenčno in se znajti na globalnem trgu. Hvala. Bene. So sono... Hvala, sicer ne vem, ali so vsi res zadovoljni s temi razlagami direktorja Vestlajnena, ampak eh, imeli smo izčrpno razpravo o temi eh, ki nas bo zaposlovalo tudi še v prihodnje v okviru eh, reforme skupne kmetijske politike. Sedaj pa smo pri zadnji točki sporočila komisije o pripravah Evropskega partnerstva za inovacije pri produktivnosti in trajnosti kmetijstva. To je del reforme skupne kmetijske politike. Inovacije so seveda neophodno potrebne, da pripravimo kmetijstvo za prihodne izzive in komisija. Uh, predlaga tako imenovano partnerstvo za inovacije, s katerim naj bi dosegli trajnostno kmetijstvo eh, tudi z nizkimi izpusti. To partnerstvo za inovacije naj olajša eh, tudi predvsem uporabo znanstvenih izsledkov v praksi. Komisija nam bo poročala o tem pomembnem projektu. Dajem besedo uh, predstavniku komisije, ki naj bi bil gospod Šil iz generalnega direktorata za kmetijstvo. The, the uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam koncept inovativnega partnerstva izhaja iz vodilne pombude Evropske unije inovativnost Evrope. Eh, in pokriva tudi področje trajnostnega kmetijstva. Kar zadeva vsebino, naj povem eh, in najprej začnem pri izzivih. Tukaj imamo napoved eh, FAO glede 30 odstotnega porazka zalog živil in to v obdobju, ko vidimo vse večjo, iz, večjo uh, uporabo kmetijskih uh, zemljišč in ko uh, postajo zahteve glede biotske uh, raznovrstosti vse večje. Popolnoma je jasno, da bo večje popraševanje pripeljalo uh, do ustreznih reakcij. In uh, moram spomniti na to, da v preprosti preteklosti, ko je prihajalo eh, do večje produktivnosti in v preteklosti se je eh, lahko odgovorilo na večje povpraševanje, eh, je prišlo do večje proizvodnje tako, da se je bolj koristilo pač naravne vire. In lahko iz tega sklepamo, da če bo kmetijstvo odgovorilo samo na večje povpraševanje tako, da bo postopalo po starih vzorcih, eh, bo gotovo prišlo do hudih posledic. In eh, tega se moramo zavedati in moramo se s tem ukvarjati. Kaj to pomeni za povečano proizvodnjo, večje je popraševanje, ampak moramo postopati tako, da bomo imeli tudi ustrezno varovanje okolja in moramo tudi eh, trajnost upoštevati. Torej, to pomeni, da niso samo dejana potrebna na eh, primarni ravni, eh, pač pa treba je upoštevati tudi različne posledice na različnih ravneh lahko se računa, da je 25 eh, odstotkov hrane eh, izgubljene in eh, če bomo preprečili to izgubo po sami proizvodnji, bomo lahko veliko prihranili oziroma izboljšali založenost moramo razreševati probleme, če, ki so pred nami, ampak eh, metode za to, oblike eh, še niso dovolj razdelane. Moramo um, investirati v raziskave, moramo zagotav, zagotavljati, da bomo imeli čim bolj inovativne oblike in to posredovati tudi kmeticem. Moramo se zavedati, da veliko Eh, tudi rezultatov, eh, ki jih dosežemo eh, v raziskavah, ne gre v dobro potem kmetovalcem, zaradi tega, ker ostane neizkoriščeno marsikaj. Moramo pomagati kmetovalcem, da bodo lahko izkoristili tudi rezultate. Pogosto se dogaja, da raziskave sicer pripeljajo do nekih rezultatov, ampak jih ne prilagodimo samim zahtevam, zahtevam eh, neposrednih proizvajalcev. In to pomeni, da moramo združiti in povezati raziskave in eh, same eh, potrošnike teh rezultatov. To vrzel je treba zapreti. Sektorski pristop je pomemben, kajti moramo misliti na celo verigo in eh, moramo povezati eh, različne obstoječe ukrepe. Veliko je na razpolago različnih eh, ukrepov, ki lahko pripeljajo do rešitev, ampak niso dovolj povezane te rešitve, da bi to na koncu pripeljalo do skupnih ukrepov ukrepov, ki bi pripeljali do ustreznih rezultatov. Eh, moramo poskrbeti eh, za to, da obstoječi ukrepi dejansko delujejo in da sinergije tudi eh, dejansko delujejo. Imamo ukrepe, torej, ki so lahko rečemo dobri in recimo najpomembnejši so obstoja ukrep sodelovanja, ki bi omočil Eh, da bi vsi sodelovali, kmetici, nevladne organizacije, raziskovalci in tako dalje, da bi imeli boljše rezultate na ravni samih kmetovalcev. Na to eh, prenos raznih eh, svetovanj in raznih storitev na tem področju, da bi tudi investicije bile bolj učinkovite, tudi v povezavi z ukrepi, ki so namenjeni zaščiti okolja. Vse to bi pomagalo da bi ustvarili celo vrsto orodij, eh, ki bi nam omogočili, eh, da se pravilno lotimo eh, posameznih nalog z ustreznim orodjem. Strateški cilj je, da povečamo znanje in inovacije in da ustvarimo tudi ustrezno mrežo, neke vrste partnerstvo, ki bi omogočilo pretok informacij in bi s tem uh, dali tudi uh, podatke uh, o različnih oblikah politike, uh, ki bi pomagali kmetovalcem. Da bi tu, mora bi tudi omogočiti, da bi imeli tudi povratne informacije in tudi sistematski, sistematični način posredovanja rezultatov v Eh, tako, da se bolje prilagajamo praksi. Imamo tudi um, rezu, uh, eh, naš postopek za Evropo 2020. Uh, eh, tukaj uh, imamo podano osnovo uh, za to, da ugotovimo, kaj pravzaprav je predvideno za tudi um, razvoj v kmetijstvu, kako je z zemljo, z vodami in tako dalje. Pri tem moramo eh, preprečevati podvajanje in ni potrebno, da ponovno izumljamo kolo, ampak je pomembno, da povežemo eh, vse eh, dejavnike in s tem dosežemo sinergijo. Inovacijsko partnerstvo eh, ravno ni eh, kompatibilno z agendo od zgore na vzdolj eh, in pač pa moramo preiti pravzaprav na sistem od spode na vzgor, do katerega bo prišlo, ko bomo postopoma stvari tudi implementirali. Ko imamo opravka z proizvodnjo, je treba upoštevati tudi eh, različne druge eh, vidike, tudi logistiko eh, na tom upravljanje z posameznimi deli, na to celo verigo živil in tako dalje. Vse to bo imelo vpliv na samo primarno proizvodnjo. In če to vse povežemo, eh, lahko rečemo, da je to vsebina inovacijskega partnerstva. Kot veste, eh, smo predložili eh, določene eh, stvari v okviru eh, našega svežnja za inovativno partnerstvo in eh, za omrežje na tem področju, eh, tudi zato, da bi gradili tudi še mostove do, samega, do samih novih izumov in inovacij in tako dalje, e, smo e, poskrbeli za to, e, da bomo dobili tudi ustrezna menenja strani parlamenta in sveta. Naš namen je, da ustvarimo to mrežo do leta, torej v letu 2012, kajti Za naslednjo programsko obdobje moramo zagotoviti ustrezno mrežo že, da ne bi vse bilo prepozno in eh, eh, da bi morali bi preprečiti, eh, da nimamo dovolj razprave na tem področju že v pravem času. Moramo poskrbeti za povezavo med različnimi oblikami politike, zlasti tudi za razvoj podeželja. Hvala lepa. Ne, grazie. Do... Najlepša hvala, doktor Šile. Sedaj pa odpirem razpravo. Nekateri kolegi želijo govoriti, gospod McGuinness, Dorfman in Reimers. Marjan. Well, thank you, Mr. President. And... Eh, hvala, eh, gospod predsednik, hvala komisiji za to predstavitev. To vprašanje je bilo že v mnogo čem razpravljano po samiznih državah članicah. Še vedno je zelo težko eh, videti, kot bi rekli, meso na kosteh tega predloga. Ideja sama, da se poveže vse te faktorje in vse te dejavnike, je izredno pomembna, torej da se prenese znanje v samo prakso in tako dalje zanimivo, ampak vprašanje, kako je še odprto. Um, za obdobje po 2013 eh, je to tudi eh, del eh, predloga za razvoj podeželja ali obstoja tudi že, a so že sredstva tako rekoč določena za to, da bomo vedeli, kaj se bo lahko uredilo. In drugo vprašanje, kolikor vem, je ta predlog malce zamudi. Želimo namreč eh, videti, kako je pilotski projekt eh, se razvil. To, mm, Eh, vprašanje je bistveno, ali lahko komisija eh, pove, ali eh, bo prišlo dejansko do določene zamude in to ni bilo jasno razvidno iz predstavitve. In v različnih državah članicah so, je raziskava in svetovanje raz, različno oblikovanje. Ponekod je to državno financirano, ponekod je privatizirano in ali bo to vse usklajeno. In zadnje vprašanje, je trajnost. To je pomembno vprašanje. E, potrebujemo e, trajnost e, ne samo glede okolja, ampak celotnega kmetijstva in nadaljnega razvoja. In to mora biti tudi del pobude, vprašanje, kako lahko kmetovalci dejansko zaslužijo. Kajti potrebe so po več hrane, to da. Eh, cene eh, bodo lahko rečemo negotove eh, in tudi še cene samega inputa so še vprašljive in zato je to še v marsičem treba razdelati. Hvala za možnost, da sem spregovoril spregovorila. Hvala, gospod predsednik. Eh, v zvezi s tem, kar je predgovornica povedala, bi želel reči, da se lahko samo pridržujem, kajti izziv, da imamo po eni strani trajnostno proizvodno, ki bi bila tudi um, intenzivna, to je iz, izredno velik izziv. V kmetijstvu, če si pogledamo svetovno popraševanje, eh, potrebna veliko večja še proizvodnja. In zato um, Če si pogledamo ta predlog v kmetijstvu, je mogoče videti, da v drugem stebru je nekaj predvideno, ampak eh, denarja ni. In če si pogledamo še predloge za prvi stebr, je ta tema popolnoma v ozadju, eh, ko eh, pomislimo na ukrepe v prvem stebru. Ko se govori o tem, da bi določene površine postili neobdelane in tako dalje, potem je tukaj res veliko vprašanje. Poraja izvaja se eh, ocena, da imamo sicer neke cilje, ampak eh, potem so predlogi, ki tečejo v popolnoma drugo smer. In če želimo trajnostno v bodoče kmetovati, bomo morali se lotiti sistemov in eh, sicer z dejanskimi bolj učinkovitimi ukrepi, kot so tisti, ki jih imamo sedaj na mizu. Hvala lepa. Britan, hvala lepa. Najprej se zahvaljujem, eh, da ste prišli sem in eh, nam predstavili eh, vse to. Pravzaprav s tem ustrezate temu, kar smo zahtevali od parlamenta, da raziskave in inovacije vstopajo tudi v kmetijstvo. V večletnem finančnem okviru smo videli predloge, da bo več denarja za raziskovanje in inovacije. Zame je pa tukaj zanimivo, kako bi naj izoblikovali ta most med različnimi področji. Ali bi bi naj bili to predvsem pilotski projekti ali bi naj to um, bilo predvsem tako, da se uh, ustreza principu od spodaj na vzgor. Torej, kako je to mišljeno ali je eventualno predvideno, da se strategijo povezovanja med različnimi eh, skladi, m, mm, eh, regionalnim skladom, uh, skladom za ribištvo in tako dalje, ali je to naj vse Eh, vstopa eh, v celoten projekt, kajti eh, različna področja se prekrivajo tudi in bi morali videti, kakšne so koristi in kaj lahko ustrezno najbolje povežemo. Prita in to se kleski. Pierwsze, ja mam, chciałbym usłyszeć, jak rozumije Komisija inovacijnosti v rolnictvu? Več bi želel izvedeti eh, o tem, da bom lahko bolje razumel. Tukaj je razumevanje pestro. Nekateri se eh, bolj osredotočajo na patente in na nove eh, rešitve, nove tehnologije in tako dalje bolj, ali je bolj osredotočenost na učinkovitosti, na organizaciji in tako dalje. Kaj je pravzaprav to ravnovesje? Kako bi lahko mi raz, eh, vse to povezali? Kaj eh, pravzaprav želimo storiti, da bi eh, dosegli trajnost tudi v zvezi z okoljem? Druga težava so različni instrumenti. Kakšni so instrumenti, da ustvarjamo inovativnost zlasti, ko pogledamo dolgo verigo od polja do mize, od njive do mize. Eh, kajti um, inovacije so različne na, eh, na kmetiji, na, v industriji v, uh, in na različnih področjih. Na to, uh, o kakšnih oblikah financiranja govorimo. V kmetijstvu obstoja uh, ogromno razlik, velike um, površine, velike um, kmetijske površine farme, um, lahko mogoče lažje um, ustvarjajo, um, uporabljajo nove rezultate, nove inovacije. Uh, pri majhnih kmetovalcih, pri majhnih kmetijah je pa bistveno težje. Um, pogosto so revne, majhne, nimajo dovolj denarja, da bi dejansko vlagale v napredek. E, in um, zato so tudi um, razlike izredno pomembne in jih je treba upoštevati. Na različnih ravneh je to zelo raznoliko. E, obstojajo tudi Eh, pač različni, eh, ki recimo določena, eh, določena proizvodnja ki in določene rešitve, ki vstopajo, morajo biti tudi plačane. S tem smo končali razpravo oziroma prispevke poslancev in prosim gospoda Špilja, da eh, odgovori na to. Eh, hvala za vprašanja. Eh, glavno vodilo je, da se združi sile, da bi dobili rešitve, ki bi omogočile trajnostno in eh, konkurenčno kmetovanje. Eh, pomembno je, da se eh, to ustrezno sicer uresničuje, ampak tukaj je še veliko slabosti. Že če se pogovarjamo med sabo, nam s tem omogočamo boljše usklajevanje. To je glavna misel v ki teči eh, za inovacijskim partnerstvom. Eh, kar se tiče razprav v posameznih državah članicah, moram reči, da je veliko razprav na področju inovacijskega partnerstva, veliko je bilo eh, z deležniki razprav, z administracijo, z nevladnimi organizacijami in tako dalje sama zamisel, uh, ki, um, iz katere izhajajo vsi ti um, izzivi, um, je pripeljala do tega, da so odzivi pravzaprav zelo pozitivni. Pravijo, da, ampak razprava uh, o inovacijskem partnerstvu na splošno uh, je različna od uh, samega. Uh, od razprave v posameznih državah. Um, imamo svežen um, razvoja podeželja in to moramo eh, uskladiti z, z inovacijskim partnerstvom. Eh, to so različne oblike sodelovanja, ukrepi eh, za različne pomoči, tudi eh, financiranje na različnih področjih in tako dalje. Ampak vse je treba bolj eh, povezati. Proračun je bil tudi eno od vprašanj. Veliko eh, aktivnosti bo seveda doživelo tudi financiranje, ampak mi se nahajamo na področju razvoja podeželja in pristojni organi izdelajo svoje programe, seveda usklajujejo skladu z, z eh, našim eh, doko, skupnim dokumentom, ampak seveda prilagojeno njihovim eh, samim danostim. Tukaj je pomembno reči, da je treba ugotoviti, kje so glavni povdarki nujni. In, ni smiselno, da eh, stare eh, programe eh, ponavljamo, pač pa moramo najti rešitve, ki bodo dejansko pripeljali do novih rezultatov. Deležniki morajo biti ustrezno vključeni, da imamo eh, najboljše rezultate. Gre za trajnost, da ohranimo tudi naravne vire eh, in da pa kljub temu dosežemo boljšo proizvodnjo. Seveda je pa vse na temelju konkurenčnosti. Vsi se zavedamo, da samo, eh, če bomo imeli kmetijstvo, eh, ki bo dovolj eh, zaslužilo za to, da bi preživelo, bo lahko tudi se soočilo z vsemi izzivi. Eh, seveda je tukaj pomembno, da imamo tudi ustrezno politiko na razpolago. To je dolga razprava, zlasti na področju kmetijstva. Določene razlike so, če primerjamo z drugimi inovacijskimi partnerstvi, Eh, ko gre naprimer eh, za eh, ustrezno staranje in podobno, moramo reči, da se ne bomo mogli osredotočiti samo na eno drobno področje, ampak moramo širše gledati. Tudi v, na ta način bomo lahko dosegli nove rezultate. Ne smemo ostati preprosto samo skeptični in zadržani. Vprašanje, kako graditi most med eh, kmetovanjem in znanostjo, je treba reči, mm, da je eh, mreža na eh, podeželju pravzaprav tista, ki nam daje spodbude za nove pobude. Če tisti, ki sodelujejo, dajajo izkušnje na razpolago, lahko dosežemo nove rezultate. Različne e, strani je treba povezati, da se skupine dejansko vključujejo in aktivno sodelujejo. Moramo imeti e, prožen inštrument e, skupin, ki se združujejo, torej posamezniki iz različnih dejavnosti, da pridejo skupaj eh, do enotne dejavnosti, ki bi eh, v sami mreži eh, pripeljale do novih rezultatov, ampak obenem, da bi te izkušnje tudi posredovali drugim. In na koncu, kakšen je koncept inovacije v, v, te, v tem partnerstvu? Uh, Vemo, da so velike razlike v stopnji razvoja um, v celotni Evropski uniji. Zavedamo se, da na področjih, eh, kjer je veliko tradicionalnega kmetovanja, eh, ni nujno vedno pozitivno, eh, da se predvideva razvoj na osnovi starih napak. Popolnoma jasno je, da moramo najti nove poti, eh, moramo eh, doseči razvoj, eh, ki bo konkurenčen, trajnosten in ki bo upošteval posebnosti mi se moramo lotiti teh različnih izzivov, e, tudi razne tehnologije moramo e, primerno prilagoditi e, različnim strukturam v različnih državah, ki pri tem sodelujejo. Hvala, gospod dr. Šil. Sedaj pa bomo eh, končali ta pomemben dvodnevni sestanek, imenovanje poročevalcev. Danes do povdan smo na sestanku koordinatorjev sprejeli nekatere pomembne eh, odločitve o mnenjih in poročilih, ki jih mora pripraviti naš odbor. Danes popovdan bo potekala pomembna konferenca eh, pod poljskim predsedstvom, eh, na kateri bo sodeloval tudi sodeloval komisar eh, Dačan Džolos. Upam, da se, vas bo, da, vas, da se boste mnogi lahko udeležili tega, te konference 19. in 20. decembra pa je naslednja seja našega odbora. Hvala vsem in nasvidenje danes popovdan